zato, da bi um, sporazum z Merkosurjem uresničili. Ne samo zaradi Brazilije, ki bi tako morala spoštovati več standardov, ampak hkrati bi s tem imeli manj ovir in uh, lahko bi zahtevali tudi uh, upoštevanje zelenih rešitev drugot. Hvala, uh, gospa Skotka, to je naslednja. Hvala, predsedujoča. Evropska unija se v, v podnebnih pogovorjih predstavlja kot vodilna država. E, še vedno pa tukaj zanikamo znanstvene rešitve in dejstvo je, da moramo do leta 2030 e, preusmeriti trend, kar pomeni, da moramo bistveno spremeniti način življenja v Evropski uniji. E, pozornost pa usmerjamo samo na naše izpuste CO2-ja. -ja. Eh, ne upoštevamo pa tega pri živilih, ki jih uvažamo. Evropski zeleni dogovor bo nesmiselen, če ne bomo tega upoštevali tudi v naših odnosih s tretjimi državami. Predsednik eh, Bolsonaro eh, pričakuje, da mu bo sporazum z Merkosurjem dal zeleno luč, da bo še naprej uničeval amazonske gozdove. In to ima vpliv tudi na našo celino. Zato moramo pri tem delovati predvsem v luči eh, zaščite našega podnebja, ki je naše skupno dobro. Hvala. Naslednja je gospa Hakarajnen. Za dve minuti, izvolite. Gospod Hakarajnen. Asian esille vihreitten aloitteesta. Heillä on vakava pakkomielle ilmaston suhteen. Simumenen sanoen. Hvala lepa. Zeleni so danes politična skupina, ki povzroča največ škode. Živijo v iluziji, ki nima nič skupnega z realnostjo in niti s podnebjem. Tukaj se govori o podnebju. Evropska unija si je zastavila podnebne cilje, ki niso v skladu z realnostjo in ki jih je nemogoče doseči. Um, denar se deli sem in tja brez nekega pravega cilja in zeleni dogovor je osnova za vse to. Uh, ampak od eh, zelenega dogovora je samo en korak eh, do tega, da bodo vsi tisti, ki zganjajo histerijo zaradi podnebja, dosegli to, kar želijo. Sedaj se govori o prosti trgovini z Merkosurjem. In vendarle se ne splača niti proučevati določb tega sporazuma, niti Eh, ta sporozum ne bo prispeval k doseganju evropskih ciljev. Torej, vedno se vrtimo okoli istih besed. In na koncu smo gotovo izgubili zelo veliko tistega, kar smo že dosegli. To se dogaja Evropi. Evropa se um, uničuje samo sebe in zato bi morali oblast vrniti v roke nacionalnim predstavnikom. Na tej ravni se je treba odločati o trgovinski politiki. Združeno kraljestvo je te verige že um, um, razbilo. Prav zavidam jim, ampak to nam vsaj uliva upanje. Hvala. Hvala, naslednji za minuto gospod Zahradil. Hvala, gospa predsednica. Razprava o trgovinskih sporazumah, sporazumih in o trgovini nasplošno postaja vse bolj ideološka in vse bolj politizirana. Položaj pa se še slabša. Nedavno je prišlo do poskusa, da bi prestavili oziroma spodkopali Um, mnenje glede sporazuma s Vietnamom, predvsem zaradi tekstilne trgovine. Sedaj pa imamo tukaj govora o uh, Bolsonarovi Braziliji govorimo o kvotah in o številnih vprašanjih, ki so tesno povezana s trgovinsko politiko. Mi pa namesto tega govorimo o podnebnih standardih, o drugih načeljih ter o drugih vprašanjih, s katerimi bi se morali ukvarjati drugi organi Evropske unije, ne pa komisija, ki se ukvarja s trgovinsko politiko. Jaz sicer spoštujem zeleni dogovor, spoštujem to, da smo si morda izbrali drugačno pot, vendar pa če ne želimo trgovati, pomeni, da bomo zaprli naše meje eh, trgovini s praktično vsemi. Torej, vrnimo se k trgovinskim vprašanjem, kadar govorimo o trgovinski politiki. Hvala lepa. Zdaj pa dobi besedo za minuto gospa Matijaš, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Neverjetno je, kako ta parlament na tem zasedanju, ki je danes eh, zjutraj sprejel eh, finaliste za nagrado eh, Saharova, Eh, iz Brazilije, ki se zauzemajo za zaščito amazonskega gozda, danes že govori o tem, da eh, je ta zeleni dogovor nesmiseln. Po eni strani torej se zauzemamo za zaščito amazonskega gozda, po drugi strani pa govorimo o trgovini. Poslušajte, eh, to ni možno. Tukaj ni nobene skladnosti. Ta sporazum, takšen kot je, pomeni smrtno obsodbo za amazonski gost. Eh, in zato eh, s tem, ko ne sprejmemo tega sporazuma, izrazimo tudi svoj ne eh, Bolsonarovi politiki. Te države morajo spoštovati tudi pariški sporazum in če je tukaj tveganje, da se bo Bolsonaro umaknil, ja, pač v redu, Um, mislim, da moramo zasledovati tukaj uh, cilje, kot so zaščita uh, amazonskega gozda in podnebja in če potem to sami zanikamo, res delujemo zelo hinavsko. Hvala lepa, gospod Salini je naslednji. Hvala, predsednica. Dobro večer, gospod komisar. Uh, trgovinski odnosi med Merkosurjem in Evropsko unijo presegajo 120 milijardov evrov um, v izmenjavi blaga in storitev. To je zelo pomemben svežen, ki je zelo veliko vreden, kot so že povedali kolegi pred menoj. In um, imamo pa pri teh trgovinskih dogovorih tudi druga pričakovanja, kot so že drugi povedali pred menoj in sicer še zlasti pričakovanja v zvezi z zelenim dogovorom. Uh, v redu, razumem, da so se zeleni odločili, da bodo tako nepovezano reagirali uh, na to, da je uh, predsednica komisije, ki iz vrst ljudske stranke um, pri, prevzela zeleni dogovor za svojo prednostno nalogo, vendar pa se bojim, da ste se odločili za zelo nevarno igro v politiki, eh, kjer si skušate izboriti prostor, ki naj bi samo vam pripadal. Ampak ne gre tako. Zeleni dogovor je dogovor in če želite k temu raz, pristopiti razumno, boste vedeli, da je to izziv za vse. Torej, Če gledamo na to še malo bolj skrajno, ali nameravate zaustaviti vse trgovinske dogovore, torej ali želite ta zeleni dogovor spremeniti ne več v izziv za vse, temveč v grob za našo celino, ali želite spremeniti Evropo v nedostopno in zaprto celino, ne Naša politika je različna. Mi smo se odločili, da bomo eh, delali za naše državljane in ne samo za štiri glasove, tako kot počnete. To vi. Hvala lepa. Naslednji gospod Biedron za minuto. Gospod eh, komisar, potaknili so vam kukaviče jajce. Dobili ste predlog, ki je v popolnoma tujem jeziku. Večina nas eh, tega ne zna razumeti. Evropa in svet danes govorite v popolnoma drugačnem jeziku, v popolnoma drugačnem vrednostnem sistemu. To, ta sporazum je nastajal 20 let in glorificira religijo, ki danes ne funkcionira več v svetu. Religijo, v kateri se denar postavlja pred človekovimi pravicami in eh, vrednotami ohranjanja planete. To so vrednote, ki so privedle do tega, da Amazonka danes gori in v Amazonki prihaja do kršitev človekovih pravic. In ta dvoličnost žal ne more biti deležna podpore številnih mojih kolegov in kolegic v tem zboru in tudi ni deležna podpore družb v naših državah, ki protestirajo na ulicah ravno proti to vrstnim sporazumom. In zato moramo storiti vse, zato da ta sporazum predstavlja sporazum zapisan v jeziku sodobnega sveta, po jeziku ljudi, ki se ozemajo za človekove pravice in podnebje. Na eni strani ljudem tu dajemo nagrade, ker se borijo za podnebje, za človekove pravice v Braziliji, po drugi strani pa te človekove pravice in to podnebje prodajamo za ceno novih avtomobilov ali mobilnih telefonov. To ne gre. Naslednja govornica, gospa Bilbao Brandika, za minuto izvolite. Hvala lepa. Tretja točka zelenega dogovora je namenjena temu, govori o tem, da naj bi eh, Evropska unija postala vodilna na tem področju. Eh, pri tem pa imamo tudi trgovinsko politiko. In sporazum z Mercosurjem naj bi od besed prešel k dejanjem, torej tukaj naj bi se spoštovalo tudi dogovor ehm, sklenjen v Parizu. Ampak eh, vidimo, kaj se dogaja v Amazoniji in Evropska unija se je že odzvala na te požare in zato pozdravljam komisijo in njeno politiko, s katero želi voditi zeleni dogovor. Um, naša politika in naše delovanje mora biti usmerjeno v trajnostno ravnanje in razprava, ki jo imamo danes, gotovo izhaja iz naše zaskrbljenosti. To, kar uh, pakt predvideva, pa so možnosti, da se ta Eh, strah in zaskrbljenost spremeni v mobilizacijo in v um, izvajanje konkretnih rešitev, uh, ki se predvidevajo v okviru novega zelenega dogovora. Hvala, naslednja gospa Mec, izvolite. Spoštovani kolegi, če pristanemo na takšen trgovinski sporazum, bomo neposredno prispevali k povečani potrošnji povsod po svetu. Uh, taka trgovina naj bi predstavljala razvoj, vendar pa je to laž. V resnici e, gre pri tem za izkoriščanje e, svetovnih virov in za kršenje pravic. Poglejmo si to absurdnost pri e, sporazumu Mercosur. Količine mesa, ki bi se uvažale, ne spoštujejo istih dogovorov. Torej, eh, to se pošilja eh, naokrog po svetu samo eh, zato, da se dobi finančni učinek. Se prodajo govejega mesa. In kako je to kakorkoli v skladu z zelenim dogovorom? Mi bi se morali boriti proti temu, ne pa še dolivati olja na ogenj pri teh eh, trgovinskih tokovih. Hvala. Hvala, naslednji za dve minuti, gospod Lebreton. Mhm. Eh, hvala, gospa predsedujoča. Pakt, ki ga je predstavila komisija, je zelo ambiciozen, saj je njegov cilj oglična neutralnost do leta 2050. Evropska unija s tem kaže svojo voljo, da bi izgledno uresničevala priški sporazum. Namen je gotovo hvale vreden, vendar pa je realnost že zelo daleč od tega. Uh, uh, eh, se prosto trgovinskimi sporazumi z vsemi državami sveta, v bistvu Evropska unija, krši svoje okoljske in podnebne cilje. Najboljši način za boj proti onesnaževanju ozračja je ta, da se uh, proizvodi ne prevažajo na dolge razdalje, kjer se uporabljajo trda goriva in kerozen. Ta prostotrgovinski sporazum pa pomeni nekaj ravno nasprotnega. Problematičen je tudi zato, ker je to prišlo izpod uh, rok Junkerjeve komisije in to je največji sporazum, ki do sedaj še ni bil uh, izpeljan. Um, z več kot uh, 18 tisoč milijard uh, BDP-ja, ki ga predstavljajo Skupaj vse te države eh, bodo prispevali tudi k uresničevanju najbolj onesnažujočega sporazuma. In ali bo to res eh, služilo našemu podnebju? V bistvu gre za to, da želimo na vsak način izvažati našo industrijo. To, hm, to podpirajo vsi prostotrgovinski sporazumi in sporazum Merkosur ni nobena izjema. Eh, Brazilija eh, pa, kot vemo, uničuje amazonski gost in uh, ne daje nobenih jamstev za spoštovanje takega sporazuma. Torej, Evropska unija um, hote žrtvuje uh, zaščito okolja uh, za trgovino, za finančne storitve, promet in uh, druga področja, ki so daleč od zelenih, zelenih prizadevanj in s tem uh, spet uh, Um, vara svoje državljane. Naslednji je še gospod Prokačini. Hvala, predsedujoča. Današnja razprava je res zelo zanimiva, saj nam kaže dva obraza. Obraz okoljevarstvenikov, ki so sirote komunistične ideologije in s tem se skuša dati smisel lastni politični ideologiji, s čimer se pa um, spodkopava naše gospodarstvo, ki naj bi ga sicer ščitili. In drugi, druga plat je, je, so tisti, ki spo, imajo polna usta lepih besed o zelenem dogovoru, ampak jih v resnici to sploh ne briga. Saj je edino, edina zelena stvar, ki jih zanima, barva denarja. In tu imamo v mislih tiste evropske države, ki bi zahvaljujoč eh, sporazumu Mercosur lažje prodajali eh, eh, velike avtomobile eh, na trg, ki je že tako precej okvarjen. Tako da to je eden takšnih obrazov, kot so Picassovi obrazi, ki imajo dve plati in kjer se jasno riše vaša hiravščina. Hvala. Eh, Naslednja za eno minuto je gospa Rego. Hvala lepa. Prejšnji teden je bil tu predstavljen vaš predlog za Evropski zeleni dogovor, ki, ki sicer postavlja veliko število vprašanj. Med njimi tudi prostotrgovinski sporozumi, takšen kot je sporozum z Merkosurjem, ki zaznamujejo evropsko trgovinsko politiko. In zelo veliko je utemeljenih kritik, ki jih naši sindikalisti, predstavniki kmetov in tisti, ki se zauzemajo človekove pravice v Latinski Ameriki, izpostavljajo. Um, S tem Eh, v bistvu prihajamo na trg, ki je vreden 88 milijard evrov, eh, na trg, kjer se amazonski gost krči zato, da se bo um, razširila kmetijska proizvodnja. In eh, ta sporazum uh, poleg tega normalizira uh, kršenje človekovih pravic, ki jih povzroča fašistična Bolsonarova vlada. Mi pa se zauzemamo za takšen sporazum, ki uh, Eh, bi stremel k omejevanju izpustov in k primerni okoljski politiki. In eh, predvsem ne bi smeli tukaj puščati odprtih vrat nobenemu od velikih podjetij, ki uničujejo naš planet. Peters. Hvala, naslednji za eno minuto, gospod Peters. Hvala lepa, gospa predsedujoča, cenjeni kolegi. Z Evropskimi zelenim dogovorom preteklega tedna Evropska komisija pokazala, da je najbolj ambiciozna. Zauzemamo se za trajnostno, eh, trajnostni razvoj, za trajnostno okolje naš, za naše otroke. In tu je treba razbliniti tabuje. Tudi kmetijstvo ne sme biti tabu. Kmetijska politika je ključni kamen v naši Eh, podnebni politiki. To je pomembno, ampak kmeti bodo morali od sedaj upoštevati najbolj stroge zahteve. Uvaža pa se onesnažena govedina in pogosto pa potem lokalno kmetijstvo postane tisti sektor, ki mora plačati za, med, za te mednarodne sporazume. Zato je poglavje kmetijstvo v tem sporazumu zelo pomemben za me. Tu piše, da moramo imeti eh, tudi možnost uvoza visokokakovostne govedine in sicer 99 tisoč ton in Na to se ugotavlja, da je oglični odtis brazilske govedine dvakrat tolikšen kot evropske. Zakaj bi torej uvažali govedino, če tukaj pa podpiramo in financiramo sektor? Torej bolj se moramo usmeriti tudi v okoljske vidike. Hvala lepa, sedaj pa za eno minuto in pol, gospod Lopes. Gospa predsednica, hvala lepa, gospod komisar. Danes govorimo o sporazumu med Evropsko unijo in Merkosurjem, ki eh, zahteva in si zasluži tako poglobljeno razpravo, kot jo imamo, ki pa bo trajala še naslednje leta. Sporazum predstavlja priložnost za povezanost med dvema pomembnima regijama, Latinsko Ameriko in Evropo. In naj spomnim, da bi ta sporazum omogočil petinosemdesetim odstotkom latinskoameriškega prebivalstva eh, povezati se z zelo velikim trgom, ki ga predstavlja Evropa. Svet se vrti in mi si iščemo zaveznike eh, pri boju za vključujočo in pravično globalizacijo in v Latinski Ameriki takega partnerja gotovo lahko imamo. Ehm, ta sporazum pa mora služiti ne samo izvažanju proizvodov, temveč tudi izvažanju predpisov in standardom, standardov. Trgovinski sporazumi Eh, obstajajo ravno iz tega razloga. Torej, to, kar se dogaja v Braziliji, kar počne predsednik Bolsonaro, eh, se mi dobesedno gabi. In zato eh, moramo to seveda tudi upoštevati, ampak naj spomnim, da se že 20 let pogajamo o tem sporazumu, da so že drugi predsedniki pred njim se pogajali za ta sporazum. In kaj pomeni trgovinski sporazum? Pomeni, da imamo stabilen okvir z zahtevnimi predpisi in pravili za medsebojno trgovsko sodelovanje, pri čemer pa se moramo zauzemati tudi za zaščito našega planeta. Torej, v ta namen se sklepajo to vrstni sporozumi. Hvala. Hvala. Naslednja je za eno minuto gospa Ris. Hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da v osnovi dogovor s Merkosurjem, ni nujno nasproten našim prizadevanjem na področju podnebja. Ampak eh, neke podrobnosti še je potrebno rešiti, preden bo Evropski parlament lahko podal zeleno luč. In Bernd Langen je eh, dobro povedal, da potrebujemo ta čas. Dve zadeve bi izpostavili v tem času, ki ga imam. Naši kmetje si zaslužijo boljšo zaščito in eh, globalno gledano je naš kmetijski model tisti, ki se zasluži zaščito. Na kratko povedano, ta sporazum v takšnem eh, v takšnem obliki, kot je sedaj, ogroža govedorejo in eh, predelavo sladkorja. Žeir Bolsonaro si prizadeva za nadaljno sečnje v Amazonki, to samo povečuje emisije in eh, brez Amazonke si ne moremo prizadevati za reševanje eh, planeta, ne glede na to, koliko vetrnih elektrarn imamo. Dejstvo je, da scenarij utečenih postopkov preprosto ni več vzdržen. Hvala lepa, gospod Hoisting, ena minuta. Ja, Če želimo zeleni dogovor, potem ne moremo skleniti tega dogovora. To ne gre, da to je dogovor iz prejšnjega stoletja, ki ni več sodoben. In pravzaprav je to star dogovor, prejšnji dogovor se pravi govedina, soja proti, eh, za uh, stroje in avtomobile. Torej moramo vsaj začeti se na novo pogajati. Potem smo sedaj vključili neka poglavja o trajnostni in varstvu okolja. Ampak če vse ostaja brez sankcij, potem je brez veze. Videli smo, kakšen politik je Bolsonaro temu neofašistu, bomo dejansko naredili uslugo s tem dogovorom. Saj ne skriva, da bi najraje kar posekal amazonski gost in da bi rad pariški sporazum pokopal. In z njim sklepamo takšne pogodbe In potem se lahko vprašamo, ali se Evropska unija s svojimi pristopi za človekove pravice sploh še jemlje resno. Potem govorite enake standardi. Ne moramo imeti enaki standard, če nalagamo neke pogoje našim kmetom, ki so upravičene, hkrati pa uvažamo iz neke države, kjer v kmetijstvu sploh nimajo no-, ničesar. 150 pesticidov tam uporabljajo, ki so v Evropi prepovedane. To ni pošteno do naših kmetov. Hvala. Hvala lepa, naslednji je kolega Bej. Kolegice in kolegi, naslov te razprave bi moral biti dogma Evropske unije in njena skladnost z okoljem, ki naj bi ga ščitili. In odgovor je ne, kaj gre za eh, največji paradoks, največjo neskladnost Evropske unije. Po eni strani eh, evropskim kmetom in evropski industriji nalagamo vse teže, vse zahtevnejše standarde in pogoje, in torej vse dražje, po drugi strani pa gremo vse dlje in vse hitreje v logiki eh, proste trgovine, eh, brez terenskega trgovanja in tako naprej. Tu je velika, velik paradoks, tako ideološki kot siceršen, da nas bodo druge velike sile kakorkoli posnemale, ker zdaj v naše standarde in normative to preprosto ne drži. Eh, lotili se bodo nelojalne konkurence in to vedno bolj odločno. In eh, to z namenom uničiti konkurenčnost naših podjetij, naših kmetov, obenem pa eh, jih eh, tudi ne ščitimo, s tem jih ubijate. Evropa je danes eh, najboljši učenec na področju ekologije. Minus 16 odstotkov emisij CO2 v 20 letih, v istem času na kitajskem 208 odstotkov. Povečena je Greta Thunberg je tu zato, da vse čas kaže s prstom na eh, zahod, treba je ponovno uh, za, začeti z relokalizacijo uh, dejavnosti v Evropo in predvsem uh, na ta način ščititi delovna mesta. Prosim, da ne hitite preveč, kaj ti sicer me težko slediti, pravi predsedujoča. Naslednja je gospa Stegrutena Milta. Tak, fru talman. Vi röstade självklart för handelsavtalet med Mercosur. Hvala lepa. Sporazum z Merkosurjem je seveda pomemben, ampak danes eh, zgolj govorimo o Evropskem zelenem dogovoru, govorimo o investicijah, o zakonodaji, o celo ravnanju posameznika. Naše sporočilo je, da mora Evropa predstavljati prvo neutralno celino na svetu, CO2 neutralno celino. Vse lepo in prav, to ne bi bil problem, če bi govorili istočasno tudi o posledicah. Treba je govoriti o dejstvih, tako o prednostih kot o slabostih. Ta tranzicija za seboj potegne zelo visoke stroške, zelo visoke energetske stroške in vse to bo znižalo našo konkurenčnost in s takšnim projektom želimo obenem tudi uvesti oglični davek na mejah. Obenem pa vemo, da v svetu vladajo pomembna trgovinska trenja, ki lahko še nadalje ogrozijo našo blaginjo in naš način življenja. Pomembno je podariti, da ni trgovina tista, ki bo vse uredila. To, kar bo vse skupaj uredilo, so inovacije in seveda tudi jedrska energija. Hvala naslednje, gospod Wallace, za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča, komisar Hogan. Ta sporazum zagotavlja profit multinacionalkam, hkrati pa znižuje standarde za delavce, kmete in državljane. Evropski kmetje, predvsem govedorejci, bodo imeli škodo zaradi trgovine eh, z temi izdelki iz Južne Amerike, ker tam uporabljajo pesticide, ki so pri nas prepovedani. Zeleni dogovor naj bi dosegel nek prehod in okrepil prizadevanja kmetov, da ehm, preprečijo, da prispevajo svoj delež k ehm, preprečevanju podnebnih sprememb. In kaj pa ima s tem Merkosurjev sporazum? Kaj nam pomaga podnebna diplomacija, če Kitajska in druge države blokirajo napredek na kopo 25? Pravite, da se nezakonite prakse ne smejo nadaljevati ampak govoril sem z brazilskim aktivistom v Madridu in on pravi, da v Braziliji ne posekajo nobenega drevesa zaradi govedoreje. Boste res verjeli, kar te ljudje govorijo? Hvala, naslednja kolegica Schmidt-Bauer, za minuto in pol. Hvala lepa sodobno kmetijstvo prijazno podnebju potrebuje standarde, ki zagotavlja trajnostno proizvodnjo v naših družinskih eh, obratih. To moramo zagotoviti z zelenim dogovorom. Kar se tiče prostotrgovinskih sporozumov, me zanima, če bo diplomacija iz zelenega dogovora veljala tudi za naše trgovske partnerje ali bomo tu merili z dvojnimi merili. Če bomo resno jemali zeleni dogovor, potem morajo uvozi iz tretjih držav odgovarjati visokim standardom kot pri nas. Primer Kosurju tu vlada dvom, kar se tiče trajnostne proizvodnje, dobrobiti živali in drugih vprašanj. Kar se tiče uvoza iz tretjih držav, imamo tu dvojna merila. Ni pristopa za realistično beljakovinsko strategijo ali bomo to oziroma proteinsko strategijo. Če govorimo naprimer o soji, ali morajo res živila leteti čez eh, pol sveta. Vsak potrošnik mora imeti možnost, da se odloči uh, za zaščito podnebja, s tem, da poseže po domačih izdelkih. Mi že veliko prispevamo in naša, na, uh, mi smo si to zadali kot življensko nalogo, kot uh, kmetje pa potrebujemo okvire za to, potrebujemo stabilnost, možnost načrtovanja in pa plačilo za naše delo za splošno dobro. Gre za ohranitev poklicne skupine. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je kolega Danti za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Sam sem eh, resnično zaprepaden, kajti zeleni danes predlagajo ne splošno razpravo o skladnosti novega evropskega eh, zelenega dogovora s eh, temi trgovinskimi sporozumi nasploh, ampak z Merkosurjem. Par podatkov. Kot prvo, Evropa predstavlja 9 odstotkov emisij v ozračje, štiri države Merkosurja 3,5. In eh, to so emisije, ki jih eh, v dobri meri kompenzira jo gozdovi in pa ena najnižjih poseljenosti na planetu. Kar zadeva trajnostni razvoj, to je ključno poglavje tega sporazuma. Menim, da je to poglavje ravno najboljše jamstvo za zaščito biotske raznovrstnosti, za zaščito pred eh, goloseki in eh, zaveze, ki jih te vlade sprejemajo za dogovorom v Parizu, so jasne. To je tudi najboljše jamstvo, kar zadeva pospešeno Eh, politiko predsednika Bolsonara, ki jo je treba umiriti. Mislim, da je kritika tega sporozuma vsega kor na mestu, ampak mislim, da so vzroki predlagatorjev nedosledni. Hvala naslednji gospod Kelleher za eno minuto. I would like to wish you well. Gospod Hogan, želim vam vse dobro za vaše ponovno izvolitev za komisarja in želim vam vse dobro pri vašem portfelju. To bo velik izziv, saj bo treba promovirati globalno ozelenitev, da zaščitimo ne le lastno podnebno agendo v Evropi, temveč da jo širimo tudi po svetu. Hkrati pa spodbujamo trgovinski sporazum z Brazilijo, Paragvajom, Urugvajom in Argentino, kar bo učin, eh, uničilo del eh, amazonskega gozda, uničilo biodiverziteto in poslalo sporočilo po svetu, da Evropa ni tako resna, kot bi morala biti v zvezi s podnebnimi spremembami. Torej, prejšnji teden smo objavili čudovito agendo, potem pa jo takoj naslednji teden spodkopljamo z Merkusurjevim sporazumom, ki dejansko uh, gre proti vsemu, za kar se zauzemamo. Bodimo torej pošteni. Konkretno ta sporazum ni sprejemljiv, saj spodkopava naša temeljna načela v zvezi s podnebjem. In drugič, spodkopava našo kmetijsko proizvodno. Hvala. Naslednji pa je gospod, gospod Holmgren za eno minuto. Eh, Igor, hema iz Sverige, so sluge. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Včeraj je na švedskem vlada, zahvaljujoč švedski zeleni stranki, odločila, da si mora javni sektor določiti jasne podnebne cilje. To bi moralo biti v Evropski uniji nekaj očitnega, še posebej v okviru tudi trgovinskih sporazumov v smislu politik, ki jih izvajo druge države. To je v bistvu edini način, najverjetneje, da imamo lahko nek vpliv na tretje države. Evropska unija morda sploh ne bi smela imeti trgovinskih odnosov z državami, ki ne podpirajo pariških sporozumov, ki si ne prizadevajo za njihovo uveljavitev. Poslušamo tudi predstavnike drugih skupin, češ da morajo biti pionirji preprečevanja podnebnih sprememb. Mislim, da moramo eh, biti to je vsekakor bolj ambiciozni sicer bo v prihodnje vse težje kajti tveganje je da bo to naš zadnji mandat zadnji mandat nas vseh hvala naslednji kolega ros za eno minuto Hvala, predsedujoča, cenjeni kolegi, gospod komisar. Prejšnji teden je gospod Timmermans predstavil Evropski zeleni dogovor njem je tudi strategija od polja do krožnika. In v Evropski uniji je prepovedana uporaba Eh, baterijske reje, poleg tega so zaščitena določena fitofarmacevtska sredstva. Krati pa morajo naše države vlagati eh, milijone evrov za to, da zagotovijo pravila, ki so včasih celo nepotrebna. Potem pa dobimo iz eh, Merkosurja živila, ki jim ni treba upoštevati teh pravil. Ta sporazum je sporazum avto za karavo. In vendar je tako, da zaradi nelojalne konkurence trpijo naši kmetje. Žrtve pa so tudi narava in ljudje. Res moramo razmisliti o teh nasprotih. Hvala. Hvala, naslednji pa gospod Jaroba za minuto in pol. Gospa predsedujoča, dame in gospodje, danes smo pred eh, pomembno dilemo. Po eni strani ocenjujemo, da je trgovinski dogovor z državami Merkosurja eh, nekaj, kar predstavlja 19 eh, milijard eh, evrov BDP-ja, 98 milijard evrov naj bi predstavljalo to na področju blagovne menjave, 34 na področju storitev, po drugi strani pa se zavedamo, da to lahko privede tudi do poseka najpomembnejšega vira lesa in eh, tudi ponora oglika na svetu, Amazonke in zato je pomembno da se tu doseže dogovor trgovinski dogovor z državami Mercosur naj bi se izvajal tudi preko prenehanja golosekov v Amazonki v teh državah. Pomembno je tudi, da se zmanjša količino emisij CO2, ki izhajajo iz transporta potem je tu vprašanje pesticidov, vprašanje gnojil, eh, vse to je predmet obravnave v novem zelenem dogovoru. Obenem pa so tu tudi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati francoski, nemski, nemški ali polski eh, kmet, ko gre za živino rejo. Ni edina oblika pritiska eh, ta sporazum. Vemo, da se veliko investira tudi na drugih področjih. In problem je tu, da bi morali morda obrati drugačen pristop. Najprej standardi, potem dogovor, tako kot velja za nove države kandidatke EU. Tu bi bilo pomembno izpostaviti, da je potrebno najprej spoštovati standarde, ki jih je potrebno tudi preveriti. Hvala. Hvala. Naslednji je kolega Sidal za eno minuto. Spoštovana gospa predsedujoča, prostotrgovinski sporazum za Zvezo držav Mercosur bi odprl evropski trg kmetijskih izdelkov. Proizvajalci mesa iz Brazilije, ki lahko poceni proizvajajo veliko količino mesa, pa bi lahko še povečali svoj izvoz za, eh, velike, hude posledice za, um, naravo in pa za evropski notranji trg. Vsi poznamo problem uporabe pesticidov in strupov, ki so v Evropi prepovedani. Standardi pri varstvu rastlin in živali, kateri, po, po katerih se proizvaja v Južni Ameriki, nis, nimajo ni, nič z evropskimi standardi. Poleg tega pa uh, se uporabljajo tudi prakse, kot je uh, pose, poseka in tudi druge. In moramo zagotoviti, da teh praks ne bomo podprli. Hvala. Hvala lepa, kolegica Vauden, za eno minuto. Hvala. Ta parlament, temu parlamentu ste obljubili radikalni zeleni dogovor. Mladim, ki se okvarjajo tudi s temi temami, ste obljubili zelo dober zeleni dogovor. Ampak to mora vključevati vso zakonodajo, vključno z vsemi prostotrgovinskimi sporozumi, ne samo Merkosur. In moramo vse takšne sporozume, preden jih pre, eh, podpišemo, tudi preveriti iz tega vidika. In to moramo zagotoviti, preden dovolimo, da bo ta mesto meso na naših policah. Eh, moramo zagotoviti strogo okoljevarstveno uh, zakonodajo v državah partnericah in da se ta tudi spostu, uh, spoštuje. Merkosurjev sporazum je najboljši način, da zagotovimo, da se bodo takšne zahteve tudi uresničile. In če želimo, da se bodo cilji z glede podnebnih sprememb dosegli, potem moramo ukrepati. Podnebna uh, ne spremembe so nujne, so prve na našem eh, programu in moramo to upoštevati. Hvala. Naslednja pa je gospa Vinar. Gospod, gospa predsedujoča, gospod komisar, če ste poslušali govorce, potem eh, vidite, da očitno Evropa noče sporazuma z Merkosurjem. In to iz dobrih razlogov. Moralna obveza, ki bi jo morali slišati kot glas Evrope, da ta sporazum daste na stran je jasen, že samo če preberete naslov skladnost sedanjega prostotrgovinskega sporazuma med EU in Merkosurjem ter Evropskim zelenim dogovorom in tega Te skladnosti pogosto ni pri podnebni zaščiti, pri varstvu biodiverzitete, pri zaščiti kmetov, pri uvozu soje, pri menjavi živil za stroje. Za koga smo tu? Za ljudi, za male kmete ali samo še naprej podpiramo velike koncerne? Hvala. Naslednja je pa kolegica Kolano Strle za minuto in pol. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi naša eh, trgovinska menjava, naš uvoz ne sme predstavljati zavore v našem kolektivnem boju proti podnebnim spremembam. Dogovor z Merkosurjem naj bi odprl naše trge in odpravil carino na 92 odstotkov blaga, ki se uvaža iz teh držav za zagotavljanje eh, cilja ogljične neutralnosti do leta 2050 na evropska podjetja nalagamo dodatne obveznosti, kar zadeva zniževanje emisij CO2. Ne moremo jih zdaj kaznovati s tem, da dajemo prednost uvozu, ki ni podvržen istim omejitvam. Mehanizem za, v smislu prilagoditvenega davka na meji eh, mora biti enostaven, razumljiv in izvedljiv za vse predvsem se moramo boriti proti nelojalni konkurenci. Kako lahko našim pridelovalcem vedno nalagamo nove obveznosti, obenem pa odpiramo vrata kmetijski pridelavi, ki teh pravil ne spoštuje. Potrebno je tudi zahtevati spoštovanje zdravstvenih zahtev, to je pomembno za zaščito naše industrije, naših kmetov s trgom, za katerega veljajo pravična pravila. In na zadnje, potrebno je tudi trajnostno upravljanje z resursi in eh, vključiti moramo zavezujoče klauzule v naših sporozumih, kar zadeva spoštovanje pariških dogovorov eh, glede podnebja in eh, gozdov, tako kot smo že dejali v razpravi o gozdnih požarih v Amazonki. Nemogoče je sprejeti sporozum, ki ne izpolnjuje zahtev, ki jih je pred le nekaj dnevi najavila predsednica Ursula von der Leyen v okviru zelenega dogovora, ki mora biti naša ključna primerjalna vrednost. Hvala, naslednja gospoda Rina, ena minuta. Hvala lepa. Komisija nam je predstavila svoje ambicije na področju podnebja z novim zelenim dogovorom in zato čestitam. Kako pa lahko ta ista komisija uh, upravičuje takšen sporazum, ki temelji na osnovi sporazumov stare generacije izpred 20 let? Kakšna je doslednost naše politike, če vemo, da je vpliv tega sporazuma ne le na podnebje, na uh, gozdove, na uh, starodobnost in na. Uh, prvobitna ljudstva eh, uničujoč. Ta sporozum ni garancija za trajnostni razvoj. To veste. Bodimo iskreni, bodimo dosledni. Zakaj to poglavje o trajnostnem razvoju izključujete iz mehanizma urejanja med državami, kajti to je predvidno v vseh sporozumih. In kot slučajno, ko gre za človekove pravice ali za pravice trajnostnega razvoja, ni nobene možnosti uporabiti tega mehanizma za reševanje sporov. Preberite se, si, kaj pravi šef Davosa, ki ni levičar in pravi, podjetje mora biti odgovorno v smislu tudi svoje okoljske in socialne odgovornosti. Zato vas pozivam, predstavnika komisije in sveta, da ste manj ideološki, kar zadeva same sporazume, trgovinske sporazume in da se bolj osredotočite na to, kar že podjetja danes počnejo, kar zadeva njihovo okoljsko odgovornost. Hvala lepa. Naslednji gospod Pajta, ena minuta. Hvala. V trenutnih časih geopolitičnih sprememb, trgovinskih vojn in pa grožnjam svetovnemu redu so, je potrebna zavezanost na obeh straneh za upoštevanje pravil v zvezi z mednarodno trgovino. Tako bodo imela podjetja priložnosti na zelo velikem trgu, hkrati pa se soočamo z izzivi podnebnih sprememb in pa okoljsko degradacijo, za katero je potreben globalni odgovor in odziv. Z zelenim dogovorom se je komisija zavezala k uh, eh, neutralnem podnebju in uh, tu ne sme biti sporazum z Merkosurjem nobena izjema. Z tem sporazumom moramo vse države, ki so vključene, zavezati k upoštevanju pariškega sporazuma. Hvala lepa. Naslednja pa je kolegica O'Sullivan za eno minuto. Hvala lepa in pozdravljen, komisar Hogan. Zelo vesela sem, da imamo danes to razpravo, ki jo je spodbudila moja skupina zelenih pogosto skušamo izboljšati svet za trgovinsko politiko. In sedaj namesto, da bi se podvrgli želja multinacionalk in pa poceni izdelkom. Mm, Merkosur, sporazum z Merkosurjem ne more biti skladen z zelenim dogovorom. Ne more eh, se uvažati govedina čez cel svet in se proizvaja v državah, kjer se uničuje deževni gost in se tvega pri, pri prihodnost naše vseh. Govorimo o krožnem gospodarstvu, o trajnostnem kmetijstvu, hkrati pa uničujemo kmetijski trg. Vsak sporazum mora upoštevati naše zaveze, zaščititi mora pravice delavcev pri nas in v Južni Ameriki in mora vsebovati ključne elemente zelenega dogovora. Hkrati je treba, mora preprečiti, da pride do kaosa na evropskem kmetijskem trgu, saj irski kmetje že trpijo zaradi nespremljivo nizkih cen. Hvala. Naslednja je gospa Virkonen za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Govorimo o tem, če je sporazum med EU in Merkosurjem skladen z zelenim dogovorom. Strinjam se s komisarjem Hoganom, da je se v trend treba pogajati in da je to jasen del zelenega dogovora. V zelenem dogovoru se, um, se izpostavlja uh, podnebna zaščita. Trajnostni razvoj pa vsebuje tudi socialne, gospodarske in okoljske uh, ukrepe in razvoje. Tudi gospodarsko in socialno trajnostno Evropo bi morali imeti kot cilj. Ni dovolj, da postanemo podnebno neutralni, samo mi, tudi preostali svet mora pri tem sodelovati. Naš delež emisij v svetu je le 10 odstotkov. Trgovska politika je zato izjemno pomembna, zato da se bodo tudi druge regije na svetu zavezale. V Madridu nismo dosegli napredka, kot smo ga želeli, zato moramo ZDA, Indijo in Kitajsko vključiti z mednarodnimi sporazumi. Vsi prostotrgovinski sporazumi bi morali imeti poglavje o trajnostni in sicer uh, poglavje, ki ga bo nadziralo naše, ne, naš odbor, kajti to je odločilno za nas. Sedaj pa gospodice Karvaljaš. Hvala, gospa predsedojoča. Kompleks... V času kompleksnih medsebojnih povezanosti morajo biti odnosi Evropske unije z preostalim delom sveta eh, razum, nekaj drugega in ne protekcionizem in zapiranje vase. Trgovinski sporozumi so priložnosti za povečanje izvoza, pa tudi za ustvarjanje delovnih mest. Hkrati pa je to priložnost za dialog in za razumevanje s partnerji, ki jih pri situaciji na svetu, ki se tako zelo spreminja, ne moremo ignorirati. Tukaj imamo priložnosti za spodbujanje vrednot in e, trajnostnih prast, človekovih pravic, e, delovnih pravic, okoljskih pravic. Eh, pravil za dobro počutje živali, za zdravje, mm, živilsko varnost, eh, in tako naprej. V tem smislu pozdravljam politične dogovore in zaveze, ki jih vključuje sporazum z Merkosurjem, ehm, pri čemer zahteva medsebojno spoštovanje eh, pariškega sporazuma za okolje. Ehm, bistvenega pomena je pri tem, da eh, se Evropska unija drži in eh, uresničuje vse inštrumente za nadzor, ki jih ima pri tem na voljo in da eh, spodbuja tiste ambicije, ki so v skladu z drugimi sklenjenimi sporazumi. Hvala. Naslednja kolegica Deprni Grunenberg za eno minuto. Gospa predsedojoča, gospod Hogan, v ekološki krizi, v kateri se človeštvo trenutno nahajajo, naj bi se Evropska unija strinjala z sporazumom, kater izključni cilj je, da poveča eh, trgovanje sojo. Logično je, da, zoni, da se z uničevanjem deževnega gozdu za kmetijske površine to še pospešuje. Gospod Bosenaro je sam povedal, da ga ne zanima podnebje, da želi samo priložnosti za posel. To je dovolj dramatično. Poleg tega tukaj žrtvujemo raznolikost. Amazonas je največje pribežališče za uh, uh, živali in uh, rastline. Tam najdemo na tisoče vrst ptic, rib, uh, Eh, in drugih živali in rastlin, ki jih najdemo samo tam. Vsaka peta vrsta živi prav tam. In kot evropejci imamo dožnost, da se zauzamemo za zaščito teh eh, gozdov in s tem sporazumom pa točno to spodkopljamo. Hvala. Naslednja je gospa Kumpula Natri. Se opravičujem, gospod Didje je naslednji. Je m'excuse madame la présidente il existe des incohérences politiques. Eh, Naš dogovor z eh, Brazilijo, eh, Urugvajem, Paragvajem in Argentino so žal boj proti tempirani bombi. Borimo se tu proti uvozu iz držav, ki ne spoštujejo standardov. Kako lahko popolnoma prikrito nekdo tem državam omogoči, da preplavijo naše trge z živili, ki vsebujejo snovi, ki so prepovedane našim predelovalcem. In ta ekološka absurdnost mislim, da kaže tudi na velik načrt, s katerim ne smemo sodelovati v Evropski parlament. Kako naj govedorejcem ki so že v veliki krizi in ki bi morali obenem še vsako leto več kot 100.000 ton južnoameriškega mesa pri katerem se uporabljajo antibiotiki da to torej trpijo na naših trgih kako lahko potrošnikom predstavimo da bodo v naših supermarketih kupovali meso tretirano z antibiotiki in to je seveda nekaj, kar je izredno nevarno za zdravje naših ljudi, ki se vsak dan eh, borijo za eh, preživetje. Mislim, da moramo tem dogovorom v temnih odnikih dati odgovor, ki bo razumen. Prenehati moramo z tem naivnim sprejemanjem globalizacije. Moje sporočilo je jasno. Več kot eh, skrajni čas je za nas, evropska ljudstva, da ponovno prevzamemo svoje roke, lastno usodo. Hvala lepa. Hvala. Sedaj je na vrsti gospa Kumpula Natri. Hvala, gospa predsedujoča. Vprašanje pred nami je, ali zeleni dogovor in eh, dogovor trženje Merkosurja lahko uskladimo. Sporozum Merkosur bi lahko vključeval tudi zavezo obeh eh, strani, da učinkovito spoštujejo in dejansko spoštujejo sporozum iz Pariza, ampak to je v poglavju o določenih drugih elementih in zato ni zavezujoč. Če bi sporazum ratificirali in se Brazilija ne drži pariškega dogovora, vključno s ciljem eh, ničelnih golosekov v Amazonki 2030, ne bo možno sankcionirati Brazilije s tem, da se ji oduzame trgovinske preferencijale. Brazilija je sedaj velik izziv za Brazilijo. Evropske unije, kot smo se naučili na COP25 prejšnji teden. Pri Evropskem zelenem dogovoru komisija predlaga, da prejšnji sporazum postane ključni element za vse prihodnje celovite trgovinske sporazume. In nespoštovanje takšnega bistvenega elementa sporazuma predstavlja temelj za uvedbo sankcij. Zato je pomembno, da parlament zahteva, da je predpogoj za ratifikacijo tega dogovora zavesujoča narava pariškega sporozuma v okviru sporozuma Mercosur. Sama menim, da na ta način lahko prispevamo k boju proti podnebnim spremembam. Hvala lepa. Naslednji je gospod Polčak, ena minuta. Hvala, gospod predsedujoča. Priznam, to razpravo lahko razumemo kot razpravo, ki kaže na številne pasti in uh, oska grla v tem sporozum. Ampak ostati moramo pri dejstvih. Države Merkosurja in EU eh, e so podpisale prejšnji sporozum in Brazilija je ključna za rešitev naših problemov na področju sečnih gozdov. Kaj se bo zgodilo, če sploh ne bomo mogli z Brazilijo govoriti o kakšnem dogovoru? svetovne gozdove moramo zaščititi in zato pozivam kolege iz eh, stranke zelenih, da konstruktivno sodelujejo, da Brazilijo lahko na nek način pozitivno vključimo. Sporazum EU-Mercosur vključuje tudi poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju ter krepitvi trgovinskih stikov. Tu je govora o okoljski problematiki, o trajnostnem gospodarjenju in zaščiti gozdov. Menim, da moramo ostati pri dejstvih, kajti vsa ta dejstva so že zapisana v pogodbo. Gospa Rodriguez Pinero. Hvala, predsednica in čestitke, gospod komisar Hogan. Evropska unija povzroča skoraj trikrat toliko izpustov CO2 -ja kot države Merkosurja, pa vendarle smo vodilni na področju boja proti podnebnim spremembam. Um, tudi ta zaveza, da naj bi postali prvi na svetu do leta 2050 in zmanjšali te izpuste CO2, -ja, um, je sicer hvale vredna, vendar pa to ni dovolj. Zato je v sporazumu z Merkosurjem potreben ambiciozen in pravno zavezujoč um, del oziroma poglavje, eh, v katerem bo jasno zapisana zahteva po spoštovanju pariškega sporazuma. Uh, Eh, na podlagi tega sporazuma se eh, mora Brazilija zavezati, da bo omejila nezakonito krčenje gozdov in da bo za 43 odstotkov zmanjšala izpuste toplogrednih plinov do leta 2050. Eh, to je cilj tega sporazuma, vendar pa je pred nami še dolga pot moramo zagotavljati njegovo izvrševanje in pri, in nadzor nad njim in pri tem bo ta parlament igral zelo pomembno vlogo. Hvala. Hvala, se opravičujem, ko vas eh, tako zmotim, ampak eh, resnično bo potrebno nekaj narediti, kar zadeva čas za govor. Naslednja gospa Spiraki, ena minuta. Hvala, gospa predsedujoča. Komisar Hogan, nobenega dvoma ni, da je sporozum EU-Mercosur pomemben. In eh, tudi jasno je, da je to ekonomsko koristno z številnimi potrošniki, ki jih tem pokrivamo, s tem bomo tudi zmanjšali carine. Ampak v prvi vrsti je to izredno provokativen sporozum. Zakaj to pravim? Gre za v prvi vrsti okoljsko certifikacijo proizvodov, ki prihajajo v Evropo. Komisar Hogan, resnično pomembno je, da poskrbimo za naše državljane in kmete v Evropi, da bo vsem zagotovljeno, da so proizvodi iz držav Mercosur proizvodi, ki nosijo okoljske certifikate. Mercosur ima tudi možnost eh, izvrševanja velikega pritiska, da bodo te države dosegle visoke cilje novega zelenega dogovora do leta 2050. V prvi vrsti pa moramo biti realni. Slišali smo,